varnostno politiko. Kar se tiče razmer v Burundiju. Besedo dobi komisar Navračič. Hvala lepa, spoštovane poslanke in poslanci. Kot veste, smo imeli kar nekaj razprav o nujnih zadevah v Burundiju v zadnjih mesecih. Vseeno pa menim, da so nedavne razmere v državi upravičeno dale to državo še enkrat na dnevni red. Kot je komisar Mimica dejal, ko je govoril aprila tukaj, je pomembno za borundice, da vedo, da jih nekdo podpira tudi zunaj, torej mi, da bi dosegli demokracijo in trajni razvoj. In to lahko dosežemo le stalno pozornostjo potrebam državljanov kar se tiče človekovih in temeljnih pravic. Od zadnje razprave v Evropskem parlamentu se je zgodilo kar precej novega, ki pa žal vzbujajo precejšno skrb na strani Evropske unije. Kot veste, je bila odločitev vladajoče stranke, da bo predsednik Nkurunziza imenovan za nadaljnega kandidata za tretji mandat za predsedniško položaje, povzročila razdelitev v družbi poskus puča 13. maja se je zgodil. EU je obsodila poskus puča in vsakašno nasilje. To ni pot k preglednosti in demokraciji, ki jo potrebuje Burundi za prebroditev te krize in za spravo. Mednarodna skupnost, tudi EU, je soočena z zelo zahtevnimi razmerami kot je visoka predstavnica dejala v svoji izjavi po dogodkih 13. maja, so naše prve misli z državljani države. Gre za njihovo varnost, ki je ključnega pomena. In pomembno je, da se razmere ne poslabšajo. To zajema tudi regionalni vidik. Kar se humanitarnega vidika tiče, pa odkar je politična kruza, kriza izbruhnila v Burundiju, se razmere še slabše v zadnjih tednih od danes. Danes je skoraj 100 tisoč beguncev že iskalo za tošišče v sosednjih državih. Ruandi, Tanzaniji, Kongu in Ugandi. Humanitarna pomoč in oddelek za civilno zaščito spremljata razmere. In namenili smo že po drugi milijon evrov za pomoč beguncem, ki so v Ruandi. To smo namenili prejšnji mesec dodatna humanitarna pomoč bi naj poskrbela za specifične potrebe beguncev v Tanzaniji. Tukaj gre tudi za pomoč za zajezitev bolezni in epidemij, tudi kolere. Sedaj pa politične razmere kaj se, in, in naš odziv. Evropska unija Burundi podpira pri uveljavitvi demokracije od konca državljanske vojne ko smo ustvarili podlago za novo obdobje. Letošnje predsedniške in parlamentarne volitve bi naj bile korak na poti k demokraciji Burundija. Zato visoka predstavnica Mogherini se je odločila, da bo poslala opazovalno misijo. David Martin, poslanec Evropskega parlamenta, je vodil to misijo. Naj se zahvalim predanosti gospoda Martina in njegovi ekipi med temi v teh težkih tednih. Nasplošno ostajamo prepričani, da je potrebno spoštovati dogovor. To je ključni, ključna podlaga za uspešen razvoj Burundija. Tretji mandat je osrče spora. In pozivamo vse, tudi predsednika, da više interese postavi nad svoje, torej da interese države postavi nad svoje. Tako bo država uspešna. Potrebujemo široko soglasje glede tega vprašanja. Opazovalna misija in finančna podpora volitvam, s tem smo želeli zagotoviti pregleden, miren, pošten postopek, ki bi pomenil napredek za državo in bi pomenil dosego poštenega rezultata. Vendar pa nekateri predpogoji so morali biti izpolnjeni. Žal je bila naša ocena taka, da ti predpogoji niso bili izpolnjeni. Še prav posebno smo opazili omejevanje svobode medijev, svobode izražanja in zbiranja, prekomena uporaba nasilja proti protestnikom, ustrahovanje opozicijskih strank in civilne družbe in pomankanje zaupanja v volilne organe. Razvoj v zadnjih nekaj dneh je skrbi še zaostril. Zato smo priklicali opazovalno misijo volitev in tudi finančno podporo volitvam. Ne sprašujemo se samo o redostojnosti volitev, samo mi. Prejšnji teden se je tudi katoliška crkva umaknila iz postopka in dva člana volilne komisije sta odstopila. Afriška unija in vzhodnoafriška skupnost sta se tudi vzdržali od pošiljanja opazovalnih misij v tem trenutku. Vendar pa to še ni konec zgodbe. Če se bodo domači partnerji strinjali glede pogojev za volitve, potem smo pripravljeni opazovalno misijo spet poslati tam in podpreti tudi celoten postopek. To pomeni, da se moramo sedaj osredotočiti na to, da bomo te pogoje vzpostavili. Vse strani morajo delovati v dialogu in dobrem duhu, da bi omogočili demokratične poštene volitve. In vlada Burundija mora vse domače partnerje skušati vključiti v pogovore in izvesti ustrezne ukrepe, da bo večje zaupanje. Evropska unija podpira mirno rešitev politične krize v Burundiju, čeprav posebno delo vzhodno afriške skupnosti, mednarodne konference za območje velikih jezer in Afriške, Afriške unije. Veste, da je vzhodna afriška skupnost sklicala 31. maja posebni vrh v Dare Salamu. Sklepi so bili sledeči, pomembni so zaradi našega pristopa v naslednjih tednih pridržujemo se vzhodnoafriški skupnosti pri pohvali saj Džinida, posebnega poslance. Gospod Džinid je olajšal politični dialog, ki je edina pot naprej. Ima našo polno podporo in pomembno je, da ga vse strani podprejo. 5. junija je tiskovna predstavnica Mogarinjeva izdala sporočilo, ki poziva vse strani, v tem dialogu, da sodeluje z gospodom Džinidom in z Afriško unijo in shodno Afriško skupnostjo, da bi dosegli soglasje o poti naprej. To je sporočilo, ki ga namenjamo tako lokalni skupnosti, kot tudi globalno gledano. Podpiramo shodno Afriško skupnost in poziv, da naj se volitve preložijo. In zabeležili smo si tudi to, da je bil podpisan predsedniški dekret z novim razporedom za volitve vendar pa to ne bo relevantno, če ne bodo to spremljali dodatni ukrepi in soglasje. Potrebno bo narediti vse korake, da bodo volitve verodostojne. Vzhodnoafriška skupnost in sklepi, temu sedaj morajo slediti konkretni koraki. Prenehati se mora nasilje vseh strani in potrebno je razorožiti milice pogoji vzhodnoafriške skupnosti za zagotovitev temeljnih eh, svoboščin morajo biti izpolnjeni. Vlada mora najprej zagotoviti, da se to izpolnjuje in ustaviti nasilje. Seveda je jasno, da bo Evropska unija morala pregledati svoje opcije na dolgi rok, vendar pa naj izpostavim delikantnost tega trenutka. Uspešne volitve ne bodo enostavna naloga. Vsi partnerji v Burundijo morajo podpreti afriška prizadevanja, ki jih vodi vzhodno afriška skupnost in Afriška unija in se osredotočiti na umiritev političnega ozračja. Burundice pa opominjamo na načela, ki so pomembna za nas in naše partnerstvo. Kotonovski sporozum je ključen, potrebno spoštovati demokratične načela, človekove pravice in pravno državo. To so ključni elementi. Prav tako moramo to jasno upoštevati. Istočasno pa jim dati manevrski prostor, da najdejo ustrezne rešitve za trenutne razmere. Naj končam s tem, da izpostavim pomembno točko, ki jo je komisar Mimica že izpostavil eh, prejšnji mesec. Komisija mora načrtovati za vse možne scenarije in seveda eh, načrtovati tudi ustrezne dodatne ukrepe, kar se tiče razvojnega sodelovanja z Burundijem, naprimer. Vendar pa pri vseh teh premisleke jih moramo. Pomisliti tudi na vpliv, ki bi ga ti ukrepi lahko imeli na randljive skupine prebivalstva, na, na najbolj revne. Sedaj se veselim vašega mnenja. Hvala lepa za vašo pozornost. Cepan, uh... Eh, Hvala lepa. Gospod eh, komisar, zdaj pa prehajamo na predstavitve imenu političnih skupin. Najprej gospod Celer v imenu ELS. Minute. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar, spoštovane kolegice in kolegi. Dobro in prav je, da tu v Evropskem parlamentu ponovno eh, v tem letu pogled usmerimo v Burundi, ki je v večletni državljanski vojni po 30 tisoč mrtvih leta 2005 Burundi stopil na demokratično pot z volitvami v parlament in z novega predsednika. Letos naj bi ta država, ki predstavlja najrevnejšo in najrevnejših držav v svetu, naredila korak v smeri več varnosti za svoje državljane in več demokracije. 6 milijonov evrov smo namenili za izvedbo volitev. Opozovalna misija EU in Evropskega parlamenta je bila pripravljena spremljati izvedbo volitev. Po tem, ko je dosedanji predsednik Koronziza in eh, to kljub eh, kršitvi ustave napovedal, da bo še tretjič kandidiral za položaj predsednika, je prišlo do demonstracij v Bučemburi. Več eh, kot več tisoč mrtvih je, je že več sto tisoč ljudi je zapustilo državo in eh, dejstvo je, da tudi nevladne organizacije poročajo o tem, da stranka vladajočega predsednika terorizira vse, ki je ne podpirajo. Vojaški puč je bil neuspešen in eh, obstaja nevarnost, da se bo tudi sesu sporazum o spravi med tuci in in nasprotno stranjo. Žal, kljub poskusom, ni uspelo prepričati zadnjega predsednika, da naj kandidira za tretji mandat, kar predstavlja lahko tudi prispevek k grožnji za celotno regijo, kajti prihodnje leto so volitve v DRK, eh, letalo so 17 v Ruandi in eh, tudi tam se lahko zgodi, da bodo predsedniki v nasprotju z določbami ustave poskušali še tretjič kandidirati. Številni begunci iz Burundija predstavljajo veliko breme za sosednje države, eh, Kongo, Ruando in Tanzanijo. Mi kot Evropska unija moramo v sodelovanju z Združenimi narodi in državami Afriške unije storiti vse, kar je v naši moči, da bodo še v letošnjem letu v Burundiju potekale svobodne volitve. Možnosti za vpliv obstajajo. Dosedanje finančne zaveze burundijski vladi moramo prekiniti in beguncem v begunskih taboriščih moramo pomagati, prav tako moramo ohraniti našo voljo za to, da podpremo demokratičen volilni proces v Burundiju. Hvala. gospod Celer, sprejmete vprašanje v postopku modrega kartona? Da? Izvolite. Hvala lepa. Ko sem eh, poslušal vaš nagovor, se sprašujem, ali menite, da evropski državljani oziroma davkoplačevalci, ki se eh, komaj da okrevajo po eni najhujših eh, kriz, ali menite, da bi bili navdušni, da svoj čas in denar namenjamo državam kot je Burundi? Menite, da bi to evropski davkoplačevalci pospremili z velikim veseljem? Gospod Celer? Ja, kot veste, je ključna naloga evropskih držav, da pomagajo državam v razvoju. To velja tudi za Burundi če želi stopiti na pot demokracije. To je bil tudi namen razvojne pomoči in ravno zato sem tudi predlagal, da dokler se razmere ne razjasnijo, vsa plačila ustavi. Nekatere države članice, Belgija in Nizozemska, so to že storile. Hvala lepa. Naslednji gospod eh, David Martin v imenu skupine SD, dve minuti. Hvala lepa. Najprej ne povem, da pozdravljam dejstvo, da sta komisija in službe za znanje delovanje najavili milijon in pol evrov pomoči za begunce. Jasno je, da je nestabilnost v Burundiju eh, nekaj, kar ni so povzročile sosede Burundija in zato je vsaka pomoč dobrodošla. Hvala tudi komisarju za prijazen komentar, kar zdaj mojo vlogo glavnega opozovalca in naj povem, da ko sem bil v Burundiju, je name naredil veliko tis mm, angažma službe zunanje delovanje in komisije pri reševanju resnih problemov, s katerimi se sooča Burundi. Tam sem bil, ko so potekale razprave o mm, ukrepih na podlagi člena 96, tako da me Vsakor veseli, da smo v polnemiri angažirani v tej državi. Kot je komisar dejal, je neposredni razlog za nemire v Burundiju ravno odločitev do zadanjega predsednika, da se bo potegoval za tretji mandat. In ne glede na to, kaj je prisilil, da je dejalo ustavno sodišče, eh, to v vsakem primeru predstavlja spor, kršitev sporozuma iz Ruše. In eh, to je potem vodilo tudi do nasilja na ulicah, ne na strani demonstrantov, ampak na strani policije, ki je eh, skušala demonstrante pregnati z ulic. In prva stvar, ki se mora zgoditi v Burundiju, je ta, da morajo uradne varnostne sile v red spraviti te neredne milice. Pomembno je tudi zagotoviti opoziciji možnost voditi kampanjo ko sem bil tam kratek čas, mi je postalo hitro jasno, da vladne stranke lahko organizirajo shode in eh, spodbujajo svoje podpornike, kakršenkoli poskus opozicije, da bi dobili izpostavljenost v javnosti, pa je bil brutalno zavrnjen. Prav tako je potrebno zagotoviti liberalizacijo medijev in uh, po eni strani so preprosto prepovedali radijskim postajam, da emitirajo, potem pa, ko poskušajo te radijske postaje vendarle na črno emitirati, jih preprosto razstrelijo in potem vlada reče, ja ne, pa saj lahko emitirate, ni problema. Tako da razmere niso dobre, zadeve je potrebno izboljšati. Zdaj naj bi volitve potekale 29. Eh, junija ali 15. julija, če bodo vendarle obnovili varnostne razmere, se lahko vrnemo tja kot Evropska unija, zaenkrat pa mislim, da ni smiselno, da Evropska unija deluje kot opozovalka teh volitev. Hvala lepa. Naslednji gospod Mišel, dve minuti. Gospod komisar, gospod predsedujoča, sveda ne smemo še naprej sami sebi zatiskati oči glede na kaos in na eh, masakr, ki se dogaja v Burundiju. Danes je policija uničila eh, radijsko postajo, televizijsko postajo, da bi utišali eh, opozicijo. Vodja opozicije eh, je v eksilu, nobene eh, informacije ni o tem, kaj se je zgodilo v zvezi z obojem vodje opozicije, 13. maja 2015 tudi demonstracije zelo hitro razpustijo, čež da gre za spodbujanje k uh, ustvarjanju državljanske nepokoršne. Prav tako prihaja do etničnih spopadov, kar je, če se spomnimo, pred nekaj desetletji povzročilo popolno dramo. Sam sem sodeloval v 2001 na pogovorih v Ruši v imenu EU, v imenu predsedstva EU in lahko povem, da je odločitev Kurunzize, da sodeluje na teh predsedniških volitvah v popolnem neskladju s porazumom iz Aruše. In zato bi moral biti absolutno diskvalificiran. Kaj mora storiti komisija? Mislim, da resnično obstajajo možnosti za učinkovito delovanje, kajti Evropska unija mora jasno povedati, da vlada, ki bo izšla iz takšnih nepoštenih volitev, vlada, ki je naše institucije ne bodo priznale zahtevati je potrebno prekinitev omejevanja opozicije, eh, zagovarjati odprtje medijskega prostora, brezpogojno izpustiti vseh političnih zapornikov in takošna prekinitev nadlegovanja civilne družbe. Prav tako je potrebno zagroziti z zaprtjem bančnih računov o, v tujini oseb, ki so odgovorne eh, za preganjanje demonstrantov. Gospod Kunviza je diskvalificiran, ne more več biti predsednik, treba mu je povedati. Je to in vi imate možnost, da mu to poveste in eh, da imate tudi vpliv na to vprašanje. Hvala lepa, gospa Veržijat. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Od naše zadnje razprave, potem ko je predsednik Kunviza eh, dejal, da se bo potegoval za tretji mandat, se nasilje le poslabšuje. Več deset mrtvih, več kot 90 eh, tisoč burundicev, ki je zapustilo državo, vodje opozicije so prve žrtve 13. maja, kot je bilo rečeno, so Feruzija vodjo opozicijske stranke ubili. Ključni voditelji opozicije so danes bodi si v tujini, bodi si v ilegali. Prav tako je jasno, da je volilna komisija objavila nov eh, volilni eh, rokovnik, ki ne bo ničesar rešil. Pravite, ko je ta uh, volilna komisija popolnoma diskvalificirana, ker sta uh, dva člana na begu in zato sprejemajo odločitve brez ustrezne večine. Pomembno je, da se vzpostavi nova volilna komisija in da se razroži eh, provladno eh, milico, še posebej Dizembune Ara Koreja. Burundijski oblastniki se skrivajo za Eh, institucionalnimi eh, izgovori. Mednarodna skupnost eh, se ni dovolj mobilizirala. Res je, da smo zahtevali odložitev volitev, ampak sprašujemo se, ali je sploh še smiselno, da opozorujemo volitve, ali je sploh smiselno, da smo na licu mesta, če ni ustreznih pogojev, zato da bodo volitve potekale mirno in pošteno. Ob teh, tem nasilju je spoštovanje rokovnika ne eh, mogoče burundijske oblasti ostajajo gluhe za naše zahteve. Mir iz Ruše ostaja vse bolj v eh, ozadju in vse bolj se ponuja možnost državljanske vojne in eh, medetničnega nasilja. Država je v 50 odstotkih odvisna od mednarodne pomoči in zato bi Evropska unija morala uporabiti tudi finančni pritisk več kot 400 eh, milijonov evrov bi morali nameniti civilni družbi, ne pa državi, tako kot je ravno kar storila belgijska vlada. Treba je čim prej ukrepati, da prepričamo nov masakr. Hvala lepa. Naslednji govornik, gospa Hojboh. Hvala lepa. Razmere v Burundiju so zelo resne. Veliko je že bilo rečenega okrog eh, razmer Gre za to, da se avtokrat na vsak način skuša obdržati na oblasti. Regionalne organizacije zdaj skušajo stvari razrešiti, ampak to ne rešuje temeljnega problema in sicer zahteva predsednika po kandidiranju za tretji mandat. In naravno to je tisto, kar ogroža tudi mirovni proces v Brunju, kajti sporozumi za ruše eh, dovoljuje le dva mandata. Vprašanje zdaj je, kaj lahko stori mednarodna skupnost. Ta mora burundijske medije opazovati bolj natančno, še posebej eh, mora to storiti tudi mednarodni, mednarodno kazansko sodišče. Enako velja tudi tiste medije, ki so leta 1994 v Ruandi eh, ta etnični problem, to sovražnost med tuci in huti spodbujali. Ta etnična napetost eh, je nekaj, kar mediji ne smejo več spodbujati. Mednarodno Sodišče mora prav tako opraviti preiskavo o hudih kršitvah človekovih pravic v Burundiju, še posebej strani eh, provladnih milic. E, tu je zgolj obsodba mednarodne skupnosti premalo. Komisar, omenili ste sporazum iz Kotonuja. V sporazumu iz Kotonuja, oziroma preko sporazuma iz Kotonuja, bi imeli zdaj možnost, da zamrznemo razvojno pomoč. Gospod Celer je to že dejal in zanima me, kakšno je vaše stališče s tem eh, v zvezi. Ali Evropska komisija, Evropska unija namerava proračunsko eh, pomoč tu nekako eh, preusmeriti, potrebujemo pomoč za boj proti koleri, za boj proti drugim boreznim in se to bi lahko vzeli denar iz proračuna, da postavimo tudi uh, borunijsko vlado. Sicer dvomim, da bomo borunijsko vlado lahko vezno prisilili k eh, dejanjem. Kaj bo se storili tudi eh, mimo samega opozovanja eh, volitev? Predsedujoča prekinja. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Kastal, do dve minuti. Hvala lepa. Demokracija je tista, kar je ključna dilema burundijskega ljudstva. Seveda so vse čas eh, pogumno prisotni na trgih, na ulicah, da protestirajo proti dosedanjemu predsedniku, ki želi ohraniti oblast in eh, poskušajo eh, zagotoviti, da se spoštuje ustava in da se ne opravi ta državni odar. To je nekaj, kar je proti zakonu, proti logiki, proti zdravemu razumu in proti interesom njegovega ljudstva policija in vojska uh, delujeta dobro, ampak dejstvo je, da ni več ravnovesje med tuci in uh, huti in pomembno je, da se sporazum iz Aruše ohrani. Ta država, ki trpi zaradi vse hujše inflacije, več 100 tisoč beguncov, se bo kaj k malo lahko znašla v kaosu. Poročilo naše emisije kaže, da ni nobenega kredibilnega dialoga med opozicijo in trenutno oblastjo. V Dar es Salamu so vodje vzhodne Afrike bili preveč nedorečeni in le aktivisti civilne družbe so jasno izpostavili problematiko. Ravno zaradi tega je predsednik Kolonziza postopal kot je, kaj ti računa na to, da ne predamo razmer eh, v regiji, če bi našo pomoč eh, jasno pogojevali, bi lahko bile eh, stvari drugačne, bi lahko imeli demokratične in kredibilne volitve. Dejstvo je, da če zdaj čakamo, čas izgubljamo. Mi časa nimamo in zato moramo poslati jasno, dosledno sporočilo, brez ker in brez ali. Pomembno je, da čim prej naredimo korak naprej, če, vam, če potrebujete kogar, ki bo sodeloval na volilni eh, opozovalni misiji, sem pripravljen tudi sam to storiti. Informacijo. Hvala lepa. Če boste tako hitro, hitro govorili, potem bo izgubljenih veliko informacij. Gospod Martin, imate veselo. Strinjam se s tem, kar je povedal govornik, ko sem bil samo v Burundiju, so edini ljudje, eh, ki so želeli vse skupaj spremeniti v etnični konflikt, bila vlada. In eh, zato se sprašujem, če se s tem strinjate. Hvala lepa, dragi kolega, za vaš odziv. Strinjam se z vami in kot sem že popreje rekel, sporazum za ruše je deloval. In vlada je tista, ki želi sprožiti etnični konflikt, zato da bi bila še naprej na oblasti. Mi pa moramo storiti vse, da zagotovimo, da se to ne bo zgodilo. In zato ga je potrebno postaviti tudi pred njegovo odgovornost. Hvala. Yes, Imate postopkovno vprašanje? Postopkovno vprašanje v skladu z členom mm, 91. Eh, In eh, eh, potekal je proti protest eh, danes dopoledne proti temu, kako je bila vodena razprava. Menimo, da bi bilo potrebno nekaj poduzeti in predlagali bi eh, kompromisni predlog v imenu EFDD-ja eh, in sicer, da bi razpravo suspendirali, zato da bi lahko razmislili o nedemokratičnem pristopu oziroma nedemokratičnem poteku in pristopu k vodeni zadev. Hvala lepa, hvala za vaš prispevek. Zasedanje danes je bilo že enkrat suspendirano, zato eh, žal ne moremo upoštevati eh, vašega predloga, vendar bomo to posredovali. Sedaj pa prekinitev. Najlepša hvala, gospod. Hvala, spoštovani poslanec. V imenu nepovezanih dajem besedo gospodu Bejo. Eno minuto. Po letu 1972 je divjala državljanska vojna v Burundiju z nekaterimi prekinitvami. E, tu je bila večina Hutu in manjšina, manjšina Tucijev. E, prihajalo je do e, pokolov. Potem te etične delitve in politične delitve ki tudi ne omogočajo razrešitev situacije. Zahvaljujoč eh, prizadevanjem prejšnjega predsednika Bujoje eh, je prišlo do nekaterih prizadevanj. Eh, vendar pa eh, Nkurunzi za eh, želi oživiti stare delitve in stare konflikte. In gospod Nkurunzi za se na vsak način, kot se zdi, oklepa oblasti in želi biti še tretjič izvoljen mislim, da Evropska unija eh, nima pravice do omešavanja, pa se kljub temu sprašujem, kakšne možnosti in pristojnosti imajo evropske institucije pri razreševanju tako zapletenih konfliktov, ki so hkrati tudi tako oddaljeni. Še eno postopkovno vprašanje se zdi. ali boste zahtevali še enkrat prekinitev zasedanja v skladu z omenjenim členom, to ni možno. Če pa imate še kaj drugega, tu je isti člen, ki se ga je potrebno držati in ga uveljavljati. Če, eh, bi, se javili, eh, če bi se javilo 40 poslancev eh, in podprlo predlog za prekinitev, zasedanja izvolite samo trenutek prosim ja. Zaseganje je možno prekiniti med razpravo ali glasovanjem, če se parlament tako odloči na predlog predsednika ali eh, politične skupine ali 40 poslancev. In to je bilo narejeno ob 12, eh, tako da prosim, če to storite sedaj.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 ali 40 poslancev, politična skupina ali 40 poslancev. No, potem mislim, da lahko ugotovite, da ni teh 40 potrebnih podpornikov. Prosim, če se pomirite, dovolite, da dokončam stave, ki ga še nisem dokončal. Prosim spoštovanega poslanca, da mi omogoči, da zaključim svoj stavek. Prosim, če mi to omogočite. Če v imenu politične skupine podana taka zahteva in katere politične skupine, kdo je tisti, ki bo podal to zahtevo v imenu politične skupine? To sem že povedal v imenu EFDD-ja, naj še enkrat ponovim, to morate takoj dati na glasovanje, gospa predsedujoča, kaj ti želite pridobiti na času. Önök, önök azt hiszik, hogy ha most hangoskodnak és dobolnak. Mislite, da če boste glasni, da bo zahteva sprejeta, nihče ne govori za, nihče je proti, res je, res je, čas teče. Bodite potrpežljivi. Kdo želi besedo v zvezi s tem predlogom? Izvolite. Gospa predsednica, gre za pomankanje spoštovanja do Evropskega parlamenta. Če kolegov razmere v Burundiju ne zanimajo, potem naj enostavno odidejo. Razmere situacija je res eh, grozovita. Mi tukaj razpravljamo v Burundiju in o tem, kako trpijo državljani v tej državi. Če jih to ne zanima, naj enostavno zapustijo dvorano. Mm.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 Še imate čas, imamo čas za demokratično razpravo, ali želimo na to temo kričati, ali si želimo demokratične razprave. Besedo dajem sedaj osebi, ki je, jo je zaprosila. Spoštovani poslanec, Glasovanje bo takrat, ko bom rekla, da začenjamo z glasovanjem. Ali je kdo proti temu predlogu? Ali je kdo za? Ali je to proti ali za? Izvolite. Legyenek türelmesek, sokkal türelmesebbek, mint ahogy eddig. Več potrpežljivosti potrebujemo kot do sedaj, kajti spoštovana gospa ima prav. Ne izkazujete spoštovanje do tega parlamenta in vendarle vas prosim, da izkažete to spoštovanje in da prenehate kričati, da se zadržite in da se vedete v skladu z dostojanstvom in duhom tega parlamenta. Hvala. Spoštovani poslanec, govorite tako glasno, da vas slišim celo brez mikrofona. Imate besedo. Okay. Ali vi vodite zadeve sedaj? razumem, da morate izrabiti oziroma izkoristiti vsako priložnost, da pritegnete pozornost na se in eh, moram reči, da sem veliko, imel velika pričakovanja od te skupine, način, kako se vedete danes pa je sramoten in obnašate se kot mali otroci, izkoriščate to priložnost, tu imamo uh, komisarja in moram reči, da je to prava sramota in Nisem še zaključil, nisem še končal. E, to izkazuje tudi nespoštovanje glede na situacijo v Burundiju, ki je izjemno resna, kjer ljudje umirajo in celo ne dopuščate, da bi lahko zaključili to razpravo. Ali res to mislite? Nobenega spoštovanja ne kažete do e, tega, zato da bi lahko sklenili to razpravo celo ne dopuščate, da bi glasovali. Hvala lepa, hvala. Obnašate se kot otroci. Eh, eh, ja. Dopustili ste, da, to, da je to tako videti, da je to sramotno, to je sramota z vaše strani in situacija v Burundiju je izjemno resna gre za nedemokratično obnašanje. Najbolje, da odidete in o tem razmislite. Hvala lepa, hvala lepa. Zahvaljujem se spoštovanemu poslancu za njegov prispevek. Slišal sem celo to, da mi je gospod rekel, da naj bom tiho. Hvala. Prosim, da se to zabeleži. Ojan, eh, Spoštovani poslanci so tako hrupni, da tega komentarja nisem slišala, vendar bomo to vzeli na znanje. Sedaj pa imate besedo vi, spoštovana gospa. Hvala. Hvala lepa. Glejte, iz, Izvajamo poslovnik parlamenta, nismo ga mi naredili ta poslovnik. Danes eh, suspendirali razpravo, ki je vitalnega pomena za stotine milijonov evropejcev in američanov. Nismo mi tisti, ki smo izoblikovali ta pravila, eh, torej sedaj lahko glasujemo, glede na to, da smo slišali glas za in glas proti. Spoštovani kolegi, sedaj bomo glasovali. Glasovanja ne bo sedaj, tam, temveč najprej prekinjam sejo za pol ure. Predhodno prekinjam sejo za pol ure.